V čast mi je, da sem pred vami kot kandidat za komisarja za mednarodno sodelovanje in razvoj. Razvoj predstavlja sestavni del zunanje politike Evropske unije in zunanjega političnega delovanja cilj je eh, dolgoročno in kratkoročno odpraviti revščino. To je politika za ljudi, temelji na solidarnosti. Solidarnost je ena ključnih evropskih vrednot. Solidarnost za ljudmi, eh, ki živijo za manj kot evro na dan. Solidarnost za ljudmi, ki tvegajo svoje življenje, da pridejo v Evropo s čovnoki, često postanejo tudi njiho, njihove krste. Eh, solidarnost z žrtvami spolnega nasilja, z vsemi tisti, ki so preganjani zato, ker so eh, člani manjšin, eh, tudi solidarnost z vojaki eh, in otroci. In ko se države porušijo, ko se terorizem razširi, to predstavlja neposredno nevarnost tudi za Evropo. Ko se poveča trgovina, ko se izboljša poslovno okolje, pa je to priložnost tudi za Evropo. Evropska unija ima izredno pomembno zgodovino na področju eh, politike razvoja. Eh, Evropska unija je s svojimi članicami največja donatorka, saj zagotavlja več kot polovico pomoči za razvoj. Evropska unija je tudi najpomembnejši trgovski partner za države v razvoju, prav tako je tudi ključni vir tehnologije za inovacije, investicije in podjetništvo. EU je glavni ter na področju eh, usklajevanja politik za razvoj. Če bom potrjen za komisarja, se bom zavezal, da bom vse svoje izkušnje uporabil za to, da bo Evropska unija še naprej igrala svojo vodilno vlogo kot eh, glavni akter za trajnostni razvoj. Takšno vodstvo je bistvenega pomena za dva strateška procesa, ki bosta oblikovala razvojno politiko v naslednjem desetletju. To je agenda po letu 2015 in pa pogajanje za okvir po kotonujo. Eh, naj se dotaknem svoje prioritete. To je ambiciozni eh, okvir za obdobje po letu 2015. Trenutni eh, milenijski cilji so eh, dosegli eh, to, kar je bilo želeno, se pravi zmanjšala se je revščina in sicer za polovico v desetih letih. Danes eh, je manj ljudi, ki zaspijo lačni in manj otrok eh, umre od eh, preprečljivih bolezni, od in več otrok, zlasti deklic, je bilo upisanih v šole. Lahko smo ponosni na te dosežke, vendar pa ne smemo biti s tem že zadovoljni. V Afriki ima ženska 29 krat več možnosti kot v Evropi, da umre pri porodu. 750 milijonov ljudi po celem svetu nima dostopa do varne pitne voze in eh, lakota je še vedno šokantna realnost. Okoli 3 eh, milijone otrok na leto umre od eh, slabe hrane. Še bolj zaskrbljujoče pa so vedno večje neenakosti in pa geografski razkoli. Azija in Latinska Amerika kažeta obetavno prihodnost, vendar pa podsaharska eh, Afrika zaostaja. In, eh, tam, de, tam živi dosti več ljudi v večji revščini kot eh, pred 20 leti. To je 120 milijonov več ljudi. Poga, poga, eh, pogajanja za okvir po letu 2015 morajo odrazati načine, kako izkoreniti revščino in pa zagotoviti vzdržnost. Pri tem moramo upoštevati tudi okoljske dimenzije in doseči neko optimalno ravnotežje. Prav tako mora ta okvir vsebovati tudi človekove pravice, njihovo spoštevanje, demokratične eh, vrednote in pa vladavino prava. Vsebovati mora tudi element varnosti. Zelo velik izziv bo združiti vse te vidike znotraj enega samega okvira, ki bo veljal za vse države, revne in bogate vendar pa je to izziv, s katerim se moramo soočiti in ga premagati. Novi okvir nam ponuja novo priložnost, da ponovno oblikujemo globalne napore, da pomagamo državam v razvoju, da eh, razvijajo eh, vzdržne in vključujoče družbe in da bodo same prevzele odgovornost za svoj razvoj. Kot je rekel modrec, tisto, kar lahko naredite za drugega, je ne, da mu pokažete, kako bogati ste vi, ampak da mu pokažete, kako bogati je on. Po eh, stopek po letu 2015 bo vseboval tudi razvoj financ in pa načinov izvajanja. Povsem se strinjam z izvoljenim predsednikom Junkerjev. Vse države članice morajo okrepiti svoje napore, da bodo dosegle milenijske cilje in da bodo 7 odstotkov svojega bruto domačega proizvoda uložile v razvojno eh, pomoč. Eh, države članice bi morale ta cilj doseči do leta 2015, vendar pa žal to ne bo mogoče. Čeprav eh, vemo, kakšne probleme je Evropa imela v zadnjih letih, bi pa vseeno pozval države članice, da spoštujejo te obveze tudi znotraj novega okvirja. Da bi lahko čim eh, bolj okrepili učinek pomoči, moramo eh, povečati tudi učinkovitost pomoči, eh, moramo bolje usklojevati tudi načrtovanje in pa eh, donatorje. Prav tako moramo svojim partnerjem pomagati, da bodo povečali svoje nacionalne vire preko dobrega upravljanja, boljšega finančnega upravljanja eh, z bojem proti eh, utaji davkov in eh, na podobne načine. Prav tako moramo izkoristiti finančna urodja, ki jih imamo na razpolago in vključiti tudi druge mednarodne partnerje. Novi okvir mora vključevati gospodarstvo, civilno družbo in ljudi. Samo s takim partnerstvom, kjer bodo vsi igravci odigrali svoje vloge, bomo uspeli. In na koncu pa mora Evropska unija obdržati svojo vodilno vlogo pri oblikovanju ambiciozne in pa informativne agende za globalno solidarnost in odgovornost, zato da bi zagotovila vključujočo in vzdržno prihodnost za nas vse. Moja druga prioriteta pa bi bila zač, zač, začeti pogajanja za okvir po eh, Kotonuju in za to, da bi okrepili partnerstva z Afriko. Trenutni sporazum eh, Kotonuja je največji, najobsežnejši sporazum in je bil tudi uspešen. Na tem moramo graditi. Vprašanje pa ni, eh, ali so AKP države še vedno eh, pomembne za nas. So in to bolj kot kdajkoli prej. Drugo vprašanje pa je, kako najbolje oblikovati to sodelovanje v prihodnje. Novi okvir se bo moral prilagajati novim resničnostim in bo moral tudi odražati proces po letu 2015. Ne more enostavno predstavljati nadaljevanja preteklosti. Evropa mora narediti vse, da se okrepi pristop in da se okrepijo partnerstva z državami AKP, AKP. Ta partnerstva morajo vsebovati osnovna načela, kot je spoštovanje temeljnih vrednot in moramo eh, spoštovati in upoštevati tudi specifičnosti posameznih držav in regij. Potem moramo razmišljati tudi, kaj v prihodne. Najprej eh, želim začeti z za širokim posvetovanjem in dialogom v naslednjem letu. Tretja prioriteta pa bi bila, da bi prispeval k večji usklajenosti politik. Svet je vedno bolj medsebojno povezan in medsebojno odvisen. Eh, in to velja tako za mir, varnost, kakor tudi za podnebne spremembe in kmetijstvo. In zato so, je, potreb, je potrebna večja usklajenost med našimi zunanjimi in notranjimi politikami. In naši partnerji eh, mo, morajo dobiti eh, več, kot je pa samo pom, eh, pomoč. Vključevati je treba vprašanja, kot so mobilnost delovne sile, enakost med spoloma, poslovanje mladih. Na ta način moramo delevati s svojo politiko. Predsednik Juncker je povdaril pomen krepitve večje sklajenosti znotraj komisije. Struktura nove komisije in dogovor o e, novih metodah z visoko predstavnictvo pa nudijo veliko možnosti, da izboljšamo sinergije in pa učinkovitost vseh naših politik. Osebno bom prispeval k tem naporom razvojna politika mora eh, biti izvajanja skupaj za varnostno politiko, za humanitarno eh, politiko, za migracijsko politiko. Naj omenim samo teh nekaj. Če bom potrjen kot komisar, se bom trudil, da bom še bolj izboljšal sklajenost politik in eh, to bom delal v tesnem sodelovanju z visoko predstavnico Eh, podpredsednico. Moj povdarek bo tudi na unaprej usmirjenih politikah. Spodbujal bom eh, dialog in razprave med kolegi, prav tako bom eh, analiziral vse prispevke, ki bi lahko postali tudi pobude. Eh, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, 83 odstotkov evropejcev meni, da je pomembno pomagati ljudem v državah v razvoju. 61 jih je celo prepričanih, da bi pomoč morali povečati. In 70 odstotkov evropejcev meni, da je pomoč eh, državam v razvoju koristna tudi za nje. Moramo obdržati pomoč Eh, in podporo svoje javnosti. In zato moramo pokazati, da je naša razvojna in eh, Eh, sodelovalna politika učinkovita. Zato potrebujemo pristop, ki bo usmerjen k rezultatom. Tako da bomo pokazali, da se splača investirati vsak evro. Naslednje leto je Evropsko leto razvoja in to je idealna priložnost, da se povežemo s svojimi sodržavljani in da jim razložimo, kako nam razvojna politika pomaga, tudi nam. Eh, spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslance če bom potrjen kot komisar, se bom še naprej trudil za tesno sodelovanje s parlamentom. To bom delal tako, da bom spoštoval vse zaveze v zvezi s strukturnim dialogom in tako, da eh, bom z vami eh, se, se trudil tudi za neformalne dialoge. Eh, tak dialog je pomemben. Eh, na ta način lahko oblikujemo novi okvir in to je pomembno tudi zato, da bo Evropska unija govorila z enim glasom in da bo branila eno vizijo. Že se veselim sodelovanja.